please uh, leave the room. Prosim, zapustite dvorano. Prosim, zapustite dvorano. Because itre. Zato, ker mora itre glasovati. Ja. Fori. Pogovarjajte se zunaj. cominciamo proseguiamo il dobro nadaljujemo z delom odbor eh, itre veste da imamo nekaj težav kajti nažalost imamo ogromno dela in zelo zelo malo časa in vse te zadeve so zavezujoče, zaradi tega, ker je časovnica zelo tesno zastavljena. Zaradi tega se moramo omejiti na minimum. Tako pri glasovanju, kakor tudi pri prispevkih. Rečeno mi je bilo naj še minuto počakam da se bodo lahko vrnili kolegi, ki so za trenutek stopili ven. Potem pa bomo prišli kar takoj k glasovanju. Veste, da imamo dve hitri glasovanje na dnevnem redu. Potem pa imamo težavo z celo vrsto vprašanj in eh, sm, precej zaostajamo, tako da nimamo veliko časa, kot sem že dejala. Torej, mislim, da lahko začnemo. Najprej izvedimo testno, glas, testno glasovanje, kajti eh, sedaj so se spremenile številke, odstotki in tako naprej. Prosim, da sodelujete pri testnem glasovanju. Torej, glasujemo. Skušamo ugotoviti, kakšna je prisotnost. Dobro. Dovolj nas je. In imamo tudi zastopanost vseh poslanskih skupin. Lahko kar začnemo z glasovanjem. Poročilo Ulskok. Začeli bomo z glasovanjem v sklopu od predloga spremembe 33 do 48. Od 33 do 48. Kdo je za? proti. Zdi se mi, da je to sprejeto, ampak bomo morali še preveriti. Torej, glasujemo. Od 33 do 58 se, ponavlja, se popravlja predsednica. Glasujemo, konec glasovanja. 20 za, 17 proti, sprejeto. Sedaj pa. Še eno glasovanje v sklopu od 34 do 26. Ne? Ja. 34, 41, 42, 45 in 26 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 35 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 37 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti predlog spremembe 7, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 26 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 40, drugi del za, proti, sprejeto. V sklopu od 8 eh, do 5, 8, 17, 19, 18, 20 in 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti ta sklop? Izvolite elektronsko glasovanje. Glasujemo. glasujemo o predlogih spremembe od 8 do 5. Konec glasovanja. 16 za 24 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 75 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 76 za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 9, od predloga spremembe 9 do predloga spremembe 16, v sklopu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 44. Želite preveriti 43 elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 16 proti, se upravičujem, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto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 vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 in 61 v sklopu za proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 za proti, vzdržani, sprejeto. 63 za proti, vzdržani, sprejeto. 65 in 66 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 in 6. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 30. Za, proti, vzdržani bomo preverili. Rezultat ni jasen. Preverimo. Kanec glasovanja. Zavrnjeno 15 za, 25 proti. 29 za, proti vzdržani sprejeto. 69, 70 in 31 skupaj za, proti, vzdržani sprejeto. 71, 72 in 32 v sklopu za, proti, vzdržani sprejeto. 3, 74 za, proti, vzdržani sprejeto. 74 za, 7 4. 74 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 77 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 2 za, proti, vzdržanje vzdržani sprejeto. 3. Za, proti, vzdržani sprejeto. 21. Za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržani sprejeto. 22. Za, proti, vzdržani sprejeto. 23. Za, želite preveriti 22 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 28 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. In še končno glasovanje. Glasujemo. konc glasovanja. 24 za, 14 proti, sprejeto čestitke poročevalki. Sedaj pa prihajamo k naslednjemu glasovanju, gre za poročilo oziroma mnenje Valjan. Predlog spremembe 22.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 52 za, prosim, proti vzdržani sprejeto. 53 za, proti vzdržani sprejeto. 54 za, proti vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 55 za, proti vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti vzdržani zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 57 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 60 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeta. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani. Ne, se opravičujem. 24 bomo morali elektronsko preveriti ali pa še enkrat glasovati za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. Če želite preveriti predlog spremembe 2 elektronsko glasovanje, konec glasovanja, 11 za 30 proti se opravičujem. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za. Ne, o 21 ni potrebno glasovati. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani zavrnjeno. 5 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti vzdržani sprejeto. Prosim. sprejel bom izid tega glasovanja, kajti o tem glasujemo eh, sedaj, ampak po tako intenzivnem in dolgem glasovanju, kot smo ga imeli sedaj, ni dobro imeti dve manjši glasovanji, kajti vidite, da nas ni ravno veliko prisotnih in eh, zato ta postopek ni najboljši. Mislim, da bi morali imeti danes le eno glasovanje. kolega Royal. Hvala lepa, kolega Torms, hvala lepa tudi za zaskrbljenost, ampak vašo podporo bi potreboval tudi takrat, ko sem dejal, da smo morali ob treh zjutraj eh, brati predloge sprememb. No, vse potekaj po motu, eh, kadar mi kaj ni všeč, eh, potem se pritožujem. Pri tem pa zagovarjam le lastne interese. Tudi priprava na glasovanje danes ni bila Dobra, postopek ni bil v redu. Gospa predsednica, ne strinjam se z gospodom Turmesom in ne vem, kaj želi povedati. Gre za zakonodajni predlog, gre za uvedbo avtomobilskega sistema e-call, ki lahko reši na tisoče in tisoče življenj v prihodnih letih. Kako lahko rečete, da to ni pomembno? To je enako pomembno poročilo kot prejšnje. Spah vas ne razumem. No, ampak kljub temu hvala kolego Turmesu. Sedaj pa smo pri končnem glasovanju. 24. januarja bo glasovanje v odboru IMKO. Kolega Turmes. Ne, mislim, da so me narobe razumeli. Vem, da je to pomembno glasovanje, ampak bolje bi bilo, če bi nas bilo več prisotnih. Hm, zakaj pa poslanci ne upravljajo svojega dela? Vse so tukaj. No, hvala lepa, sedaj pa končno glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. 34 za, 4 je proti, 3 je vzdržani. Sprejeto. Hvala vsem kolegom za njihovo prisotnost in pa udeležbo. Sedaj pa imamo še eno pomembno zadevo. Uh, vsi bi bili veliko bolj veseli, če bi se daj eh, lahko zaključili, ampak imamo še točke od 6 do 15, eh, ki se nanašajo na inovacije, na obzorje 2020 in pa na proračunsko razrešnico. Gospa Gresle je odšla, tudi kolega Rivelinja ni tukaj. Torej, dobi besedo za kratek prispevek. Gospod Heller. Dame in gospodje, v tem trenutku ne govorim v svojem imenu, ampak v imenu uh, gospe Gresle. Torej, eh, podajam izjavo v imenu odbora za proračun in odbora za proračunski nadzor skupaj se nanaša na razrešnico eh, za skupne projekte. Veste, da imamo različna pravila za razrešnico, za različna področja in o tem smo eh, se pogovarjali z odborom za proračun in pa proračunski nadzor in rad bi se zahvalil komisiji, predvsem pa svetu, da je bil eh, sprejet vnaprejšnji sporazum, ki predstavlja kompromis in ki vsebuje tudi stališče parlamenta, ki ga podpirajo vse poslanske skupine. Gospa Gresle je dejala, da moram danes povedati naslednje. Kot bodo potrdili predstavniki sveta, je Koreper včeraj sprejel uh, sporočilo, uh, v katerem je zapisano, da se tri inštitucije strinjajo glede sledečega postopka. Glede na zagotovila sveta morata odbora za proračun in proračunski nadzor eh, odobriti eh, skupno izjavo in umakniti svoj ugovor glede eh, delegiranih aktov poslanca Lamazur in Toja bosta še enkrat spregovorila pred glasovanjem, zagotovila še enkrat obljubo strani sveta in eh, komisije in potem omaknila osnutek eh, resolucije. Po januarskem plenarnem zasedanju pa bo postopek formaliziran kar zadeva revizijo proračunskega postopka. Še enkrat bi se rad zahvalil svetu in komisiji. No, to je torej besedilo, ki mi ga je predložila gospa Gresle. Kar zadeva samo vsebino, pa bi rad še enkrat opisal ta zapleten zakonodajni postopek, gre za štiri točke za poenostavljena finančna eh, pravila za člen 209 eh, finančne uredbe. Poleg tega pa gre tudi za neposredno razrečnico za skupne projekte, ki ne spada eh, v okvir običajne razrešnice komisiji. Gre za revizijo računskega sodišča in komisija je obljubila, da bo predlagala Mm, revizijo finančne uredbe v bližnji prihodnosti. Mm, inštitucije so bile zelo prožne in eh, v interesu vseh je bila ločena razrešnica za velike skupne projekte. To je pomembno za preglednost, za dodelitev takojšnje razrešnice eh, industriji in udeleženim podjetjem vendar pa je bil postopek zelo zapleten, sodelovali so številni odbori in zaradi tega se še enkrat zahvaljujem svetu, eh, ki eh, se je bil pripravljen približati našemu mnenju v tem primeru. Najlepša hvala za vaš eh, prispevek. Grško predsedstvo je prisotno. Ja. No, vaš prvi prispevek v odboru ITRE. Najlepša hvala, gospa uh, predsednica. Res to je naš prvi nastop v parlamentu. Hvala lepa, da ste nas povabili na to sejo odbora. Pri seji Koreperja, ki je potekala včeraj 8. januarja, so predstavniki dosegli eh, sporazum glede osnutka besedila na temo razrešnice za skupne projekte predsedstvo se je odločilo, da bo to besedilo predloženo svetu v potrditev. Eh, pričakujemo podporo parlamenta, tako da bomo lahko nadaljevali z razmislekom o inovacijah in raziskavah, ki eh, predstavljajo eh, prednostno nalogo tako za svet, kako tudi za parlament. Hvala lepa, komisija. Ja, najlepša hvala in srečno novo leto seveda vsem skupaj. Zelo veseli smo, da smo dosegli ta kompromis, eh, kaže na veliko dobre volje za strani vseh treh inštitucij. Trdo smo delali, da bi dosegli ta uspeh in zelo veseli smo, da smo ohranili postopek poenostavitve, eh, Dobro je, da imamo ta poenostavljen finančni režim, hkrati pa smo zagotovili tudi popolno preglednost, ki jo lahko zagotovi neposredna razrešnica. Torej mislim, da smo tukaj združili vse najboljše elemente in zato smo si tudi zelo aktivno prizadevali. Upam, da bo ta eh, pristop veljal za celoten svišen. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolegica Rjera Madurel, izvolite. Hvala lepa. Gospa predsednica, v imenu svoje skupine eh, bi rada dejala sledeče. Eh, Pozdravljamo grško predsedstvo in se veselimo tudi kompromisa glede eh, tega svežnja. Parlament eh, je bil soglasen in veselimo se, da eh, nam je uspelo ta pogajanja zaključiti in upamo, da bo ta odločitev veljala za obzorje 2020 in za vse svežnje, ki eh, logično izhajajo iz tega eh, dosjeja. Hvala lepa, kolegica Rjera Madurel. Nihče več se ni javil k besedi. Torej, če nihče več ne želi besede, potem lahko s tem tudi zaključimo. Ne, kolega Heller. No, na prvi seji poročevalcev v senci smo o tem že razpravljali. To je eno izmed najpomembnejših horizontalnih vprašanj. Zato želim eh, zagotoviti, da eh, se vse eh, skupine z tem strinjajo. Imamo en horizontalni predlog spremembe, ki temeli na kompromisu poročevalcev v senci. glede na to, da ni nobenega odziva strani drugih eh, poslanskih skupin. Naj povem, da ta kompromis podpirata ELS in SD. Eh, predvidevam pa, da bodo ta kompromis potem podprle tudi vse druge poslanske skupine. No, vidim določeno prikimavanje. Dobro, hvala lepa. Dobro, najlepša hvala. Izvolite. Najlepša hvala. Ali vsebuje ta sporazum eh, tudi zadeve kot recimo eh, znižanje proračuna in pa druge podrobnosti, o katerih smo razpravljali? Eh, ne. Potem gre les le za razrešnico. Ja, le za razrešnico. Gospod Van Nistelroj. Ja, Ravno to sem želel povedati, kar je bilo pravkar rečeno. Povsem se strinjam z tem eh, kompromisom. Zelo eh, dobro rešitev smo našli, eh, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na časovnico. Čim prej moramo zaključiti z tem, tako da se bodo programi lahko začeli izjave, izvajati. sedaj smo izbrali eh, pristop, eh, vse obravnavamo v sklopu, vem, da obstaja časovni pritisk, eh, vendar pa se moramo zavedati tudi, da si ne moremo izbirati posameznih projektov. Ta projekt ja, drugi projekt ne. Mogoče bi bilo dobro, če bi prihodnji teden bolj podrobno govorili o tej temi. To so dajali tudi poročevalci v senci. Najlepša hvala. No, sedaj se res nihče več ni javil k besedi. Če komisija želi kaj dodati, ima sedaj priložnost. Ne, predsedstvo tudi ne. Dobro, s tem zaključujemo to zelo natrpano jutro. Naj vas spomnim, da bo glasovanje v odboru ITRE na to temo potekalo v četrtek 23. januarja. Naša seja pa bo potekala 22. in 23. Eh, januarja v Bruslju. Kolega Jeler. Ne želim se umešavati, ampak rad bi prosil kolege, da se udeležijo prihodne seje poročevalcev v senci, kajti kot je dejal gospod Van Nistelrooy in eh, kot so dejali tudi drugi, moramo govoriti o proračunu in o drugih povezanih temah. Danes je bilo pomembno predvsem, da dosežemo sporazum s komisijo in svetom, kajti to bo imelo posledice na to, kar počnejo kolegi v odborih za proračun eh, in pa eh, za proračunski nadzor. Vendar pa je še nekaj odprtih vprašanj, ki jih moramo rešiti na naslednji seji poročevalcev v Senci in Če se delim, želimo držati časovnega okvira, potem je zelo pomembno, da se udeležite prihodne seje poročevalce v senci. Se opravičujem. Še kolegica Mazej Kukovič eh, je želela nekaj dodati. Najlepša hvala. Res potrebujemo sejo poročevalcev v senci prihodni teden. Upam, da jo bo mogoče organizirati. Hkrati pa sem poročevalka v senci za program Eurostar. In program Eurostar je zelo pomemben za začetna eh, podjetja, za manjša podjetja. In sedaj imamo uh, kompromise ampak o teh kompromisih nismo govorili. Ta točka je ključnega pomena in pričakujem, pričakovala sem, da bomo na današnji seji o tem govorili, ampak sedaj to več seveda ni mogoče. Torej mislim, da moramo več pozornosti nameniti temu vprašanju, kajti vprašanje je eh, zares zelo pomembno, predvsem za podjetja, ki šele začenjajo opravljati svojo dejavnost. Ja, no, to je eh, težavn dan in zato je tudi razprava potekala eh, na nekoliko drugačen način kot običajno. Kolegica Karvaljo, samo pojasnilo. Več je bilo sej, ampak um, nisem bila povabljena, rečeno mi je bilo, da, je, da so bile te seje zgolj za poročevalce, ne za poročevalce v senci. Če bo seja tudi za poročevalce v senci, potem potrebujemo povabilo. Do tega trenutka nisem prejela uh, nobenega vabila in nisem bila na nobeni seji. Torej, mislila sem, da so te seje zgolj za poročevalce. Torej, Če eh, te seje vključujejo tudi poročevalce v senci, potem eh, potrebujemo tudi ustrezno povabila. Gospod Jaremo Durel in potem gospod Eler. Ja, no, jaz lahko zadevo morda nekoliko razjasnim. Vsak poročevalec sodeluje z poročevalci v senci in potem imamo eh, skupne seje poročevalcev. Tam niso prisotni poročevalci v senci, tam se eh, dogovorijo zgolj poročevalci, ampak eh, seveda, če želite, lahko povabimo tudi poročevalce v senci. Potem pa so tukaj še tehnične seje. Jutri v petek recimo bo potekala horizontalna tehnična seja eh, na temo vseh eh, dosjejev, vseh poročil in obravnavali bomo vse eh, skupne vidike. Torej jutri. Glasov iz dvorane žal ne slišimo, ker gospa Karvalja ni vključila mikrofona v ponedeljek. Imam uh, sejo z vsemi poročevalci v eh, senci za svoje uh, poročilo. Potem pa bi bilo dobro, če bi imeli sejo poročevalcev v senci za vsa uh, poročila. Če želite, lahko povabimo tudi poročevalce v senci. Ampak tako smo tudi sled ravnali, torej samo poročevalci smo imeli seje, ne poročevalci v senci. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednice. Moram reči, da je bilo delo na tem področju zame zelo pomembno. Kaj ti? V Evropski uniji smo imeli težave eh, z eh, podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki zagotavljajo veliko delovnih mest eh, v uniji, Evropski uniji. Na področju raziskav pa imajo le 4 odstotni delež. Torej 4 odstotni delež na področju raziskav in pa inovacij in pa več kot 70 odstotni delež na področju eh, delovnih mest. To je nek razkorak, ki ga morajo rešiti evropske institucije. Zato je ta pobuda zelo, zelo pomembna. Gre eh, namreč za eh, čezmejno sodelovanje, predvsem v nordijskih državah imamo veliko izkušenj na tem področju, na Danskem imamo veliko majhnih in srednje velikih podjetij, ki imajo manj kot deset zaposlenih in ki lahko delujejo eh, na mednarodni ravni. Torej, ta pobuda je zelo pomembna in lahko prispeva k oživitvi evropskega gospodarstva. Pri delu na tem področju smo pripravili devet kompromisnih predlogov sprememb. Torej, eh, naša stališča so se eh, zbližala in mislim, da seja poročevalcev v senci ni potrebna. Vse lahko rešimo eh, s pomočjo elektronske komunikacije. In rad bi tudi zavrnil predlog eh, gospoda Elerja, namreč da bi za 12,5 odstotkov znižali evropska sredstva za to področje. To je nespremljivo, kajti potem napredka na tem področju več ne bo. Hvala lepa. Kolega Iler. Še kolegica Mazej Kukovič. Mazej Kukovič. Um, jaz bi rad le obrazložil postopek razlog da so se sestali poročevalci in to zgolj poročevalci je ker smo se želeli ukvarjati predvsem s horizontalnimi vprašanji kajti vsi eh, projekti eh, morajo eh, imeti enak časovni okvir in za njo morajo veljati enaka pravila, kar zadeva razrešnico. In to je tudi razlog, eh, da eh, smo imeli sejo poročevalcev. Torej, parlament. Prosim, eh, da imamo enotne rešitve za vsa ta poročila. In zato smo se tudi sestali pred Božičem vsak posamezni poročevalec pa se mora sedaj sestati s poročevalci v senci in doseči sporazum glede svojega poročila. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da potrebujemo tudi horizontalno rešitev, kar zadeva proračun. Sem predlagal proračunsko številko. In sicer ob upoštevanju, da tukaj eh, ne gre za izbiranje po želji, Eh, da je bil proračun pač znižen in da se moramo odločiti, ali bomo eh, imeli enako znižanje za vse eh, projekte ali pa bomo nekaterim pustili sredstva, drugim pa jih močno okrnili. Torej, jaz mislim, da bi bilo najboljše imeti horizontalno rešitev. Individualni predlogi so morda različni, ampak mislim, da ne bi bilo dobro, eh, če v proračunu ne bi jasno določili tega znižanja, kajti znižanje je bilo že sprejeto. Torej, mislim, da moramo rešiti horizontalno vprašanje in potem glasovati o tem znižanju sredstev. Do znižanja proračuna je že prišlo in Torej je potrebno sredstva znižati tudi pri posameznih projektih, sicer bomo morali sredstva znižati na drugih področjih. Prejeli smo predloge sprememb, iščemo kompromisne predloge sprememb in to je naloga poročevalcev in poročevalcev v senci. Potem pa potrebujemo načelno stališče poslanskih skupin glede horizontalnega vprašanja. No, razprava se nadaljuje tako več na neformalen način. Uh, Hvala lepa. Rada bi izpostavila, da pri programu Eurostat govorimo o deset tisočih delovnih mestih v preteklosti, v prihodnosti pa še več do leta 2020. In ravno zato moramo ravnati odgovorno. Odgovorno moramo ravnati kot poročevalci v senci in kot poročevalci da imamo le eno srečanje o tem. Ne moremo reči, da lahko vse rešimo po elektronski pošti. Govorimo o življenjih ljudi in to, kaj bodo ljudje počeli v prihodnosti, je izjemno pomemben. Kot poslanka Evropskega parlamenta si vedno lahko vzamem čas za tako vprašanje. Elektronska pošta je nekaj drugega, pogovor v skupini kot tim in pa združevanje kompromisov, to je zelo pomembno. Hvala. Odi. Gospod Odi. Hvala lepa, predsednica. Kolegu Elerju sem se želel zahvaliti, saj je res izkazal veliko potrpljenja. Nekaj pripomp imam. Nujno je, saj gre za izvajanje teh skupnih podjetij, da pripravimo besedilo, saj čakajo nanj. Gre za dokumente, ki so neki poddokumenti večletnega finančnega okvira. Zadeva je torej nujna in zato kot parlament moramo zadevo pospušiti. Ne bomo revolucionirali zadeve, ampak nujno moramo temo obravnavati globalno in horizontalno. Kar se tiče razrešnic, me veseli, da je bil najden kompromis. Kar se tiče proračuna, pa ne smemo na ure in ure razpravljati o tem, ali naj bo to 100 milijonov tu ali 100 milijonov tam temveč moramo res dati signal politične podpore za res zgledno znanstveno sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem. Potrebujemo ta proračun z nekim mehanizmom, s katerim lahko takoj uresničimo programe, hkrati pa mora biti jasno tudi, da bomo lahko spremali provizorične proračunske rešitve. V večletnem finančnem okvirju smo, moramo vključiti revizijsko klauzulo za leto 2016 in potem so bo novi parlament in nova komisija se, skupaj z uh, novim predsednikom sveta bojo morali skupaj še enkrat preveriti proračun. Torej, vsega, se vsem skupaj ne smemo preveč zavlačevati. skupine imajo lahko razpravo tudi zagotovo v okviru volilnega boja, kakšne so pričakovanja, kakšni rezultati naj bodo uresničeni, kakšen naj bo proračun kot parlament, pa bi morali nekaj zaključiti in ne smemo vsega preveč zapletati. Hitro moramo glasovati o tem besedilu, zato da bodo lahko podjetja vedela, pri čem so in da bodo v letu 2014 imela denar, da bodo lahko delovala. Še zadnji prispevek. Kajti zaključiti moramo delo za 2013. Gospa Karela Modera. Hvala lepa, cenica. Sedaj so bile počitnice, zato bi vas spomnila, da pred Božičem smo imeli dolg sestanek poročevalce v Senci in tam smo se predvsem ukvarjali z proračunom in z horizontalnimi temami. Lahko le podprem, kar je rekel gospod Eler. Vsaj ne gre za predlog gospoda Elerja, torej to zmanjšanje. To je predlog, ki je povezana z splošno krčitvijo proračuna. Ne želim sedaj prelagati krivde na zven, ampak gre tukaj za neko splošno zmanjšanje strani sveta. Parlament je to sprejel, zato da smo našli neko končno soglasje. In šlo je za zelo očitno zmanjšanje, ki pa tudi ne zadostuje, da bi ga lahko razdelili na celotno obzorje 2020. Pri skupnih projektih in pri um, javno-zasebnih partnerstvih je treba reči, da bi posod enako morali zmanjševati sredstva. In s tem vas želim pomiriti. Pri srečanju smo to obravnavali in smo se strinjali z predlogom gospoda Elerja. To sem želela še enkrat pojasniti. kako je sploh prišlo do tega. Eurostar ima določene posebnosti, ima določene podpore tudi in vidike, ki jih velja drugače obravnavati. Enako zmanjšanje pri vseh skupnih projektih in pa tudi zmanjšanje pri uh, Um, javno-zasebnih partnerstvih zaradi splošnega zmanjšanja proračuna. Ni treba, da ponovno odpiramo razpravo, saj smo že na dolgo in široko o tem razpravljali. Mislim, da je to izhodišče, ki ga moramo upoštevati pri bodočih razpravah o tem. Hvala. Rekli ste, da je šlo za, poroč za srečanje poročevalcev v senci. Pido disculpas, quería decir, en la reunión opravičujem se, pri horizontalnem srečanju vseh poročevalcev o vseh teh datotekah. Dobro, mislim, da smo razjasnili vse vprašanja. S tem prekinjamo sejo. Vsem se vam zahvaljujem. Glasovanje bo potekalo 23. januarja. Eh, Dobr tek in vidimo se k malu.